Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Zasedanje je zaključeno, pridite dobro domov in dobro spite.